svoje mesto. El acta de la sesión de ayer ha sido Nadaljujemo od včerajšnje seje naprej. Zapisnik je bil razdeljen. Če ni nobenih komentarjev in pripomp na zapisnik, se šteje, da je ta sprejet. Gospa Harms, izvolite. Ha pedido usted la palabra, señora Harms? Ste prosili za besedo, gospod Harms, izvolite. Ja, ampak ne v zvezi z zapisnikom z včerajšnjega dne. No, prijeli smo naslednje predloge sprememb od EPP glede sprememb za